Welcome to everybody. If you can please take the, your seat, please. Our experts can come here. Thank you for your presence. Allora. Dobro jutro, dobro dan vsem skupim, skupaj. Nadaljevali bomo v italijanščini. Najprej lepo zdrav našim gostom strokovnjakom, ki smo jih povabili medse. Ta tema je za nas izjemno pomembna. Gre za vprašanje uničenja kulturne dediščine v Iraku, pa ne zgolj v Iraku, ampak tudi drugot. Preden začnemo, me zanima, če lahko kolegi spremejo današnji dnevni red. Ima kdo kakšen komentar morda? Zanima me tudi, če lahko sprememo zapisnik prejšnje seje. Če komentarjev ni, potem bomo nadaljevali s današnjim delom in današnjo predstavitvijo. Ja, eh, eh, Kar se tiče uh, sestanka uh, uh, Eh, koordinatorjev. Ne povem, da gre tukaj za eno težavo s eh, prevodom. Nimamo, na primer, eh, uprave interneta. Prosim tukaj za popravek prevoda. Dobro, sedaj pa bomo začeli s tretjo točko. Imamo francoščino, nemščino, italijanščino, grčino, španiščino, portugalščino, češčino, estonščino, mačarščino, maldeščino, slovenščino, bolgarščino, romunščino. Eh, sestanek se prenaša tudi po spletu, to je gotovo zanimivo, kajti javnost ta tema izredno zanima. Naj opozorim še na sledeče. Odbor je obiskal Antipolis v Grčiji in sicer 17. do 18. Eh, junija. Sama sem vodila delegacijo v Grčiji in zato mislim, da je res uh, zanimivo naključje, da vas lahko danes o tem obvestim. Kolegice in kolegi, ki so z mano odpotovali tja, eh, se zavedajo, kako pomemben je bil ta obisk. Mislim, da nam je uspelo izpolniti našo nalogo. Prosili smo za to, da se kulturne dobrine, kulturna dediščina, pa tudi temeljne vrednote Grčije, ki jih zastopa Grčija v Evropi, zaščititi. Ukvarjali smo se s številnimi vprašanji in po dolgem prizadevanju smo tudi dosegli dogovor. in upam, da bomo odprli upanje za grško ljudstvo in pa tudi za Evropa. Torej, to sporočilo bi vam rada poslala. Uspeli so narediti zelo pomemben korak, kajti eh, prihodnost eh, grškega prebivalstva in pa Evrope je res uh, stala na kocki. Sedaj pa se lotimo današnje predstavitve. Pri tem bom predstavila naše strokovnjake v prvem delu. Dovolite še nekaj razmislekov. Vidimo, da je z nami tudi predstavnik Evropske komisije, z nami je tudi predstavnik sveta in zato bi se rada tudi zahvalila kajti to so strateški skupni ukrepi. Vsi imamo pred očmi tragične podobe iz Mosula, eh, ko je islamska država uničevala eh, temple ali pa muzej. Vsi pa vidi, imamo pred očmi tudi podobe, kako so se žigali stare manuskripte. Leta 2001 so uničili tudi zelo pomembne budine, eh, kipe. V Palmiri tudi doživljamo velika uničevanja. Eh, tam so uničili eh, leve in na tisoče ljudi je poskušalo zaščititi te leve, pa so jih ob tem ubili. To je res humanitarna katastrofa. Tukaj gre tudi za človeška življenja. Ne smemo tega pozabiti. V Siriji imamo na milijone beguncev, imamo tudi ogromno žrtev zaradi tega grozljivega položaja. Na milijone ljudi je na begu v številnih državah. In po mojem mnenju so to stvari, ki so povezane s to temo. Govorimo o uničevanju, ampak ko se to dogaja, se nepreklicno poruši en del kulturne dediščine. V imenu odbora za eh, kulturo smo sprejeli tudi resolucijo, ki je bila z veliko večino sprejeta in tam smo zahtevali oziroma pozivali, da Evropska komisija in Evropski svet prevzame ta odgovornosti v zvezi s to temo. Čeprav imamo pri tej temi na nek način eh, zavezane roke, to da izrečen je bil en zelo pomemben stavek. če so ogrožena življenja, potem je seveda naše življenje uh, tudi ogroženo, ampak če se uničuje kulturna dediščina, potem se na ta način uničuje človeštvo. Aprila smo zapisali to resolucijo in kot se spominjate, smo eh, pozvali k temu, da se vsi zavežemo k temu, da se proti temu borimo. Tam so bili tudi predstavniki UNESCO, Ireno Bokovo sem tudi eh, srečala. Eh, ponovno jo bomo slišali septembra v našem odboru v zvezi z neko drugo temo, ampak eh, podpiram tudi kampanjo United for Heritage. Imamo tudi resolucijo eh, Varnostnega sveta Združenih narodov, tudi to resolucijo smo podprli. Tukaj gre za prepoved in preprečevanje zlorabe oziroma uničevanja kulturne dediščine iz Sirije. Mednarodna skupnost se mora odzvati, kar se tiče reparacije. V mislih imam zlasti komisijo iz Den Haga, V mislih pa imam tudi resolucijo eh, Združenih narodov. Tukaj gre za vprašanje uvoza in izvoza nezakonito predobljenih kulturnih dobrin. Vemo pa tudi, da moramo uvesti številne druge ukrepe. Potrebujemo skupno bazo podatkov za kulturne a, eh, dobrine. Leonardo eh, je baza podatkov, ki ima zelo veliko vnosov in tam uh, imamo zbranih uh, milijon kulturnih uh, um, uh, dobrin, ki smo jih znova lahko poiskali pred kratkim je potekala zelo pomembna konferenca parlamentarne uh, skupščine uh, v sredozemlju in uh, v Arabiji. Dajali smo, da potrebujemo sodelovanje med uh, vladami, parlamenti, pa tudi med, med vladnimi organizacijami, zato da bi sestavili skupni načrt, kako bi lahko združili svoje sile. Vemo, da mora Evropa ukrepati. Evropa ima številne a, eh, direktive, tudi na področju kulturnih dobrin. Ko je Evropska, a, eh, torej Evropska komisija je a, eh, dejala, da bo izdelala študijo v zvezi z uvodom, uvo, uvozom, kajti tudi na tem področju mora Evropa ukrepati vedno bolj nujno čutimo, da moramo usposabljati in senzibilizirati uh, o vrednotah kulturnih dobrin. Mladi arheologi, na primer, delajo uh, v Siriji in potem skrivajo kulturno dediščino pred islamsko državo. Tudi o tem moramo govoriti od Združenih narodov moramo eh, zahtevati, da razširijo svoj mandat in da se ukvarjajo tudi za zaščito kulturnih dobrin in kulturne dediščine. Imamo listino na mednarodni eh, ravni, eh, seveda imamo že pokrite primere naravnih nesreč, ampak pri kulturnih dediščinah je tako kot pri hišah. In potem je tu še eno vprašanje, ki nas vse zanima. In sicer so to dejanja, ki so upravljena sa povsem jasnim namenom, namreč kulturnega čiščenja. In to je problem, s katerim se moramo ukvarjati. Tukaj ne gre samo za vojne zločine to smo zapisali tudi v resoluciji Evropskega parlamenta, ne gre samo za človekove pravice, gre za možno interpretacijo a, pojma zločini proti človeštvu. Kajti zelo natančno vemo, da je Evropska unija tukaj na vodilnem mestu. Podpiramo mednarodno sodelovanje v zvezi za restauracijo, digitalizacijo, in za obnovo, ampak to ni dovolj. Storiti moramo več, zlasti tudi na področju usposabljanja, izobraževanja, potem eh, kar se tiče preiskav in sodelovati moramo tudi z Interpolom, kajti Interpol je na tem področju zelo dejaven. Tako sedaj bom predala besedo strokovnjakom. Ampak najprej povem še nekaj. Današnja razprava je organizirana tako, da imamo dva dela. V prvem delu se bomo ukvarjali z uničevanjem kulturne dediščine. A, to nas zanima za vedika mednarodnega prava. V drugem delu pa se bomo ukvarjali s trgovino in tihotapljanjem kulturne dediščine. Ob koncu si bomo ogledali še kratek video oziroma video sporočilo. kajti avtor se žal današnjega sestanka ni mogel udeležiti, je pa to video posnete gospoda Mamuna Abdul Karima, generalnega direktorja muzeja iz Sirije. Svet Evrope ga je pred nekaj leti odlikoval za njegovo zelo težko nalogo, ko se trudi zaščititi kulturno dediščino v sirskem konfliktu. Dobro, začeli bomo s profesorjem Federikom Lencerinjem, on je profesor mednarodnega prava na Univerzi v Sijeni. Specializiran pa je na zaščito kulturne dediščine. Povedal nam bo, kako lahko posežejo v zaščito kulturne dediščine tretje države. To je zelo pomembna tema. Tukaj gre za odgovornost za zaščito. Gospod Lancerini, na voljo vam lahko dam 8 minut. Vem, da se boste morali vsi nekoliko žrtvovati, ampak vsem bi rada dala na voljo dovolj časa. Izvolite, gospod Lancerini. Zahvaljujem se odboru za kulturo, zelo sem počaščen, zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Gospa Kosta je že podala uvod in na prosovnicah vidite podobe, e, ki bodo spremljale moj prispevek. Te podobe že poznate. Te podobe prikazujejo, kaj se konkretno dogaja in o čem govorimo. V pravnem smislu vemo, da je uničevanje kulturne dediščine, ko se to dogaja namenoma in ko to ni povezano z vojaško nujnostjo, je danes uh, uh, mednarodni zločin. Gospa Kosta je dejala sledeče, to je vojni zločin, je pa to tudi zločin proti človeštvu. To je sprejel tudi Evropski parlament, to pa je uh, sprejelo svoje čase tudi Mednarodno sodišče uh, za nekdanjo Jugoslavijo. Cilj storilcev ni eh, sama kulturna dediščina. Cilj so ljudje, so skupnosti, ki eh, jih ta kulturna dediščina odraža. Torej, storilci poskušajo uničiti kulturno identiteto teh skupnosti. Tudi mednarodno pravi, da je uničevanje kulturne dediščine dokaz za namen za uh, genocid. To je zelo povezano s etničnim čiščenjem. Tudi to uh, je podaril Evropski parlament. In ne nazadnje, gospa Kosta je omenila tudi nedavno resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. In ta pravi, da je uničevanje kulturne dediščine grožnja za mir in mednarodno varnost. To je pomembno. To pomeni, uh, da je to v pristojnosti uh, varnostnega sveta. Torej, namensko uničevanje kulturne dediščine je mednarodni zločin iz različnih vidikov. Iz tega pa izvira, da imajo države odgovornost, da zaščitijo ljudi, da zaščitijo prebivalstva, ljudstva pred uničevanjem kulturne dediščine. Nasplošno lahko rečemo, da je ta odgovornost za zaščito v prvi vrsti pri teritorijalnih državah. Ampak, kadar teritorijalna država ne more ali pa noče zaščititi svoje lastne kulturne dediščine, In eh, kar je še pomembnejše, ne more zaščititi svojega prebivalstva pred uničevanjem kulturne dediščine. Potem um, imamo skupno odgovornost, potem ima mednarodna skupnost v celoti odgovornost za zaščito. Mednarodna skupnost je tista, ki ima odgovornost za to, da pomaga teritorijalni državi in da uh, podozame vse ukrepe, razno razne ukrepe, za to, da bi preprečila in pa ustavila namensko uničevanje kulturne dediščine. V konkretnem smislu pomeni odgovornost za zaščito uh, tri različne scenarije. Prvič, odgovornost za preprečevanje, potem imamo odgovornost za odzivanje in tretja točka, odgovornost za obnovo. V specifičnem primeru uničevanja kulturnih dobrin ta hip govorimo o uničevanju kulturne dediščine. Uh, sedaj so storilci ISIS, islamska država. Ampak slike prikazujejo, da je to nekaj, kar se vse čas dogaja posod po svetu in da se je to vedno v zgodovini človeštva dogajalo. Storilci pa so različni. Uh, Seveda potrebujemo stabilne rešitve. V tem našem primeru uničevanja kulturne dediščine moramo povdariti sledeče. Najprej imamo odgovornost za odzivanje na uničevanje kulturne dediščine in sicer v ozemljih, ki jih je zauzela islamska država. Seveda diplomatska prizadevanja verjetno ne bodo pripričala ISIS, da naj preniha sa svojimi uh, zločinskimi dejanji. Vem, da bo to slišati zelo ostro, ampak ta hit je edina možna rešitev uh, vojaška akcija. To vojaško ukrepanje pa bi, moralo biti, pa bi bilo legitimno, če bi uh, uh, uh, to dovolil varnostni svet kajti varnostni svet lahko eh, odobri vojaško ukrepanje. Uloga mednarodnih organizacij, zlasti Evropske unije in pa njenih držav članic, bi bilo torej, da lobira pri Združenem svetu, eh, pri eh, varnostnem svetu eh, in da ne izvaja pritisk na varnostni svet, da bo sprejel to odločitev. Če pa varnostni svet ne bi mogel prevzeti odgovornosti, potem bi lahko generalna skupščina odobrila vojaško ukrepanje in sicer v skladu z resolucijo 377a iz leta 1950 Združeni za mir. Dovolite še eno pripombo, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Vemo, da bi Daesh, islamska država, rada razširila svojo okupacijo, ne samo na ozemlja, ki so sedaj pod njegovim nadzorom, ampak si želijo razširiti svoj vpliv. In to danes doživljamo. Pomislite na Tunizijo in na Egipt. Pomembno je, da mednarodne organizacije, posebej pa Evropska unija, ukrepajo zato, da bodo preprečile to, da Vse to, kar se dogaja v Siriji, v Iraku, v Libiji, ponovi na drugih ozemljih. To je zelo pomembno. In mislim, da je to zelo pomemben vidik. In z tega vidika lahko Evropska unija odegra zelo pomembno vlogo. Ne govorimo samo o vojaški akciji, govorimo o preprečevanju in obstajajo številni ukrepi, ki bi jih lahko uvedla Evropska unija, zato da bi preprečila nadaljne akte uničevanja kulturne dediščine na drugih ozemljih. Ti ukrepi bi bili lahko zelo različni naprimer, da bi izdelali pobude, da bi izvajali um, kompanje ozaveščanja, zlasti pri lokalnemu prebivalstvu. Lahko bi uvajali tudi ukrepe usposabljanja, zato da bi spodbujali občutek odgovornosti lokalnega prebivalstva, zato da se ohrani kulturna dediščina lahko bi usposabljali strokovnjake ali pa voj, usposabljali vojaško osebje, lahko bi usposabljali uh, pravosodne in policijske organe, pa policijo. Zbirati bi morali vse potrebne informacije, lahko bi podprli tudi mednarodna in pa domača pravosodna telesa, naprimer mednarodno kazensko sodišče bi bilo lahko zelo, zelo pomembno. Eh, kajti lahko bi preganjalo posameznike, ki so pos, eh, individualno odgovorni za uničevanje kulturne dediščine. Pomembno bi bilo tudi intenzi, eh, okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in z drugimi organizacijami, zlasti za UNESCO. Treba pa, bilo, pa bi bilo vključiti tudi regionalne ravni. In ne nazadnje, konkretno bi morali ukrepati za to, da bi preprečili to, da bi Daesh okrepil svoje sile. Če ne bi imelo orožja, potem ti ljudje ne bi mogli uničevati kulturne dediščine. Lahko bi storili marsikaj. Ampak zdaj, ta hip, če želimo preprečiti nadaljno uh, uničevanje kulturne dediščine, dediščine človeštva, kot je podarila gospa Kosta, potem moramo ukrepati zdaj. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, eh, Hvala lepa, gospod profesor. Kaj ti? Opozorili ste nas na to zelo pomembno odgovornost. Tudi nam se zdi to nujno in počutimo se brezmočne. In zato moramo seveda določiti pot. In v zvezi s tem se ne strinjamo vsi politiki, ampak o tem bomo še razpravljali. Ob koncu bodo dobili besedo še kolegice in kolegi. Sedaj pa bom predala besedo. Stefano De Caro, generalnemu direktorju Mednarodnega centra za a, preiskavo, prezervacijo in restauracijo kulturne dediščine. IKROM je kratica za ta mednarodni center. Ta se zlasti ukvarja z usposabljanjem tistih, ki ukrepajo po celem svetu, ki delajo na kulturni dediščini po celem svetu. Gotovo nam boste podrobneje razložili, kakšno vlogo igra vaš center in kako je to lahko zanimivo za nas. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, hvala za povabilo. Govoril bom italijansko. Tako, za začetek, kaj je IKROM? IKROM je medvladni, medvladna organizacija, prav zato se razlikuje od ICOM-a, ki je profesionalna organizacija. Naša organizacija pa je relativno politična, saj vključuje sodelovanje vlad. Trenutno imamo 134 držav članic, ustanovil pa nas je UNESCO leta 1956. Odločitev je bila sprejeta, da se ustanovi organizacija, ki bi bila neodvisna od UNESCO, ampak vseeno deluje v okviru mandata UNESCO. Gre za bolj tehnično organizacijo, v kateri se lahko strokovnjaki usposabljajo in usposabljajo tudi druge, ki so vključeni v restauracijo predmetov in kulturne dediščine. Od leta 1958 je naš sedež v Rimu, v Italiji. Pred kratkim pa smo odprli tudi regionalni center v Šarži v m, Arabskih Emiratih. Namreč želimo vključiti tudi arabske države, kar je predvsem sedaj zelo pomembno, glede na to, kaj se trenutno dogaja v tej regiji. Poleg tega smo izvedli veliko pomembnih ukrepov v različnih državah, pa tudi nekaj regionalnih programov. Eden izmed najpomembnejših je afriška pobuda, ki jo izvaja eh, posebna šola za usposabljanje v Afriki, to pa upravlja ikrom. Šola je bila pred kratkim priznana v okviru panafriške organizacije kot zelo pomembna ustanova za usposabljanje strokovnjakov. Sedež te šole je v Beninu. Sedaj pa si oglejmo proračun naše organizacije. Vse države članice plačujejo prispevke, ki so seveda odvisni od eh, prispevkov, ki jih plačujejo v Združene narode. Poleg tega pa imamo tudi druga sredstva, ki jih pridobivamo. Te organizacije vlada generalna skupščina, skupščina ki jo strokovnja, ki jo sestavljajo različni strokovnjaki iz vsega sveta. Samo 35 oseb je zaposlenih, 15 oziroma 14 od teh je strokovnjakov. Torej nimamo veliko zaposlenih, kar pa nam omogoča hitro delovanje. Seveda nihče ni strokovnjak za vse, prav zato imamo tudi poglobljeno sodelovanje z različnimi inštitucijami in raziskovalnimi centri ki so najbolje usposobljena za zaščito kulturne dediščine, tako kar se tiče restauracije, kot tudi preprečevanja tvegan. Trenutno smo razdeljeni v tri sektorje - komunikacije, nepremični deli in premične, eh, premična dediščina. Naša misija je, da prispevamo k ohranitvi in restauraciji kulturne dediščine po vsem svetu. Kulturna dediščina je bila včasih predvsem nekaj materialnega, vse več pa se ta koncept tudi spreminja. Kulturna dediščina postaja tudi to, kar se dogaja v skupnosti. Prav zato potrebujemo tukaj več usposabljanja in eh, izgradnje zmogljivosti. Na ta način bomo ustvarili družbo, ki lahko podpira ohranjanje kulturne dediščine. Ena izmed težav, s katero se srečujemo v teh časih krize, je to, da se tako imenovani tuji borci v Siriji, Iraku in drugih državah vračajo iz eh, bližnjega vzhoda v zahodne države. To je relativno problematično. Zakaj? gre za napake v našem šolskem sistemu, v našem sistemu izobraževanja. Očitno nam ni uspelo ljudi usposabiti za ohranjanje dediščine. Naša družba ni pripravljena na to, da bi revni, migranti in eh, margin marginalizirani deli družbe razumeli našo kulturno dediščino ne gre samo za obisk muzeja ali razstave, gre za to, da bi se ti ljudje poskusili počutiti del te kulturne dediščine v svoji skupnosti. Prav zato potrebujemo univerzalno kulturno dediščino za celotno človeštvo. Ni dovolj, da tukaj pripravljamo tehnike ohranjanja in restauracije. Veliko primerov imamo v zadnjem času uničenja kulturne dediščine, Mostar, Mosul in tako naprej. Kot vidimo, tem, temu uničenju ni nasprotovala lokalna skupnost. Ti, ki uničujejo kulturno dediščino, to počnejo z soglasjem vse dela družbe in to je v nasprotju z temeljnimi načeli človeštva, ki si želijo ohranjati ta kulturna bogatstva. No, to je sedaj vključeno v naše usposabljanje ljudi, ki bodo delali na področju ohranjanja kulturne dediščine. Deležniki na tem področju so tisti, ki lahko najbolje izobražujejo ljudi o kulturni dediščini. Seveda pa bodo oni potem tudi izobraževali druge strokovnjake za restauracijo. Oglejmo se nekaj izjav, ki smo jih slišali v preteklosti. Tukaj velja nasplošno strinjanje tudi z državami v Arabski ligi, ki so prav tako podale izjavo v Šarži. Visoka predstavnica Morgerinjeva je tudi podala izjavo o poškodbah Palmire. Vse te izjave so resnično zelo pomembne. Mislim, da bi lahko storili veliko več, Naprimer, UNESCO je vzpostavil observatorij sirske kulturne dediščine, pri čemer pomagajo tudi druge organizacije. Pa še nekaj dobrih pobud. Tukaj imamo ASOR, tako imenovano pobudo za sirsko, sirsko dediščino. Potem pa imamo še pobudo Inštituta za konzervacije Geti in uh, Svetovnega sklada za um, kulturno dediščino. Kot vidite, imamo različne pobude, tudi v Nemčiji, naprimer, tukaj imamo projekt za arhiviranje sirske dediščine in tako naprej. Torej, po celem svetu se pripravljajo nove pobude v tej smeri. Tudi Evropska unija je financirala pobudo, varovanje kulturne dediščine v Siriji. O tem bo verjetno govoril kolega za menoj. Torej gre za nekaj pobud, ki se trenutno izvajajo v, v okviru ikroma. Eden izmed ključnih dogodkov je bil to, da smo ustvarili tako imenovano reševalno ekipo, ki posreduje na licu mesta, ko se zgodi neka katastrofa ne glede na to, ali gre za naravno katastrofo ali pa za vojne in podobne zadeve. V Italiji organiziramo usposabljanje, kjer usposabljamo nove učitelje. Na tak način želimo spodbujati neki učinek, da bi razširjali to znanje. Torej, ljudje, ki jih mi usposabljamo, se potem vrnejo v svoje države in usposabljajo druge. Tukaj je kolega iz Egipta, ki je bil na našem seminarju, sedaj pa je usposobil celo ekipo strokovnjakov, ki so bili v Kajru prav takrat, ko se je sprožila bomba pred muzejem v Kajru. Takrat so bili zelo uspešni, lahko so posredovali in zbrali kar nekaj um, artefaktov in jih zaščitili. To je prepričalo egipčansko vlado, da je ustanovila podobne ekipe za prvo pomoč. Na tak način lahko posredujemo tudi v drugih državah. Tukaj je naprimer naša ekipa v Bejrutu, ki pomaga pri sirijski kulturni deliščini. Poleg tega smo aktivni tudi v Jemnu, Libiji in drugih državah. Poleg tega bi rad izpostavil tudi naslednjo inicijativo, kjer je bila vključena Evropska unija. gre za zakonodajni akt Kongresa Združenih držav Amerike, ki želi vzpostaviti nov organ za koordiniranje ukrepov ZDA v tujini, ko pride do katastrof in različnih kriz. ZDA so namreč odpravile omejitve uvoza za določene zadeve, da bi na tak način v ZDA ustvarili nekako varno območje za te artefakte. Evropska unija pa je to že storila, namreč spremenili so svojo zakonodajo, ki je bila sprejeta po sankcijah za Sirijo. Eden izmed ukrepov je bil sprejet prav zato, da bi lahko urgentno uvozili določene zadeve. IKOM, ena izmed naših sesterskih organizacij, je pripravila seznam vseh predmetov. Ta seznam pa je potrebno seveda še dopolniti in izboljšati. Tako, za konec eh, bi rad si ogledal še, kaj lahko storimo v prihodnosti. Imamo kar 11 milijonov sirijskih razseljenih oseb, kar 4 milijone siricev je beguncev v sosednjih državah. Otroci, ki jih vidite na zaslonu, potrebujejo zdravila, prehrano, pitno vodo in tako naprej. Vseeno pa moramo razmišljati tudi o zaščiti kulturne dediščine. Ni dovolj, da razmišljamo samo o artefaktih, ki jih najdemo v muzejih, o različnih kipih in tako naprej. Ne. Zaščititi moramo tudi kulturno dediščino njihovih vasi. Ti otroci morajo vedeti, odkot prihajajo. In prav zato potrebujemo nekakšne muzeje skupnosti, potrebujemo fotografije tega, kako so izgledale vasi v Siriji, kakšna je bila Sirija. Prav zato potrebujemo takšne vsebine, da lahko zaščitimo ta spomin. Na ta način lahko prekinemo to verigo, ki jo želijo ustvariti tuji borci. Najlepša hvala, pravi predsedujoča. Ja, dobili ste še nekaj minut dodatno, zato ker vas nismo želeli prekiniti pri tej predstavitvi. Sploh sedaj na koncu, ko ste tako dobro omenili usposabljanje in eh, izobraževanje. Ja, dejansko smo imeli seminar glede urgentnega ukrepanja in tudi tam smo omenili stvari, ki ste jih pravkar izpostavili. Hvala še enkrat, sedaj pa gospod Žil Dutetre. Um, torej, um, odvetnik, ki deluje v mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu. Seveda tudi mi preverjamo, kaj se tam dogaja na področju zločinov zopr človeštvom. Govorili boste o možnih ukrepih eh, ICC-ja, ko gre za uničenje kulturne dediščine. Upam, da nam boste pomagali pri boljšem razumevanju tega, da ne gre le za vojne zločine, ampak za dejansko uničenje kulturne dediščine. Izvolite. Zidot. Najlepša hvala, gospa predsednica. Uničevanje kulturne dediščine ima dolgoročne učinke. To je tudi varnostno vprašanje. Citiram lahko gospo Bokovo, ki je direktorica UNESCO z dne 3. decembra 2012 v New York Timesu. Kultura je v prvi bojni vrsti konfliktov. In eh, napadi na kulturno dediščino spodbujajo uh, sovraštvo. Zato moramo na kulturno dediščino gledati kot na vprašanje mednarodne varnosti. Kaj torej narediti, kot pravi gospa Bokova? Odgovorov je veliko in eh, izpostavimo lahko naprimer pravosodno vprašanje. Vprašanje sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodiščem. To sodišče ima posebno uh, eh, ulogo, pravno ulogo. Že več let je uničevanje kulturne dediščine pomemben del strategije tožilstva mednarodnega sedišča, kazenskega sodišča. Izpostaviti je treba tri glavne elemente. Prvič, kot smo vsi gotovili, je uničene kulturne dediščine dan danes vedno več in to je zaskrbljujoče. Drugič, uničevanje kulturne dediščine je zločin v skladu z rimskim statutom. Na koncu je treba izpostaviti tudi dejstvo, da je treba te zločince, povzročitelje, preganjati in eh, sodno obravnavati. In to eh, v skladu z rimskim statutom. Sodišče mora pri tem sodelovati z različnimi organizacijami, institucijami in državami. V imenu gospe tožilke Bensuda se vam zahvaljujem za povabilo na to javno predstavitev. Vojni zločini in zločini zoper človeštvo so tema, ki jo obravnavamo. Rimski statut, ki je podlaga za mednarodno sodelovanje, nam daje pravna orodja za boj proti tovrstnim zločinom, uničevanje kulturnih dediščin, predstavlja vojni zločin v skladu z osmim členom statuta. To lahko tolmačimo tudi kot eh, zločin zopet človeštvo v skladu s sedmim poglavjem eh, listine in eh, statuta. Najprej bomo začeli pri vojnih zločinih. Za vojni zločin potrebujemo oborožen spor. Obstajajo dve različni, obstajata dve različni vrsti um, takšnih oboroženih sporov. Oboroženi spori med državami, oboroženi spori med eh, državnimi organi in oboroženimi skupinami. Ne gre za popolnoma uh, enaka tipa, kar bom podrobneje opisal. Ampak v vsakem primeru so predmeti kulturne deliščine predmet splošne zaščite. Obenem pa so tudi predmet specifične zaščite, ker so to predmeti kulturne deliščine. Sedaj pa nekaj več podrobnosti. Najprej mednarodni obroženi spori. Kot boste videli, kombiniramo Eh, splošno zaščito in specifično zaščito. In na ta način lahko poskrbimo za ustrezno zaščito teh predmetov. Člen 8.2.b statuta pravi takole. Napadi na poslopja, ki so posvečena Eh, veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali pa humanitarni dejavnosti spadajo po to področje. Ta člen govori o napadu. Ta člen ne zahteva, da je napad uspešen, eh, ne zahteva, da pride do dejanske škode. Ta člen govori o napadih na zgodovinske spomenike. Rimski statut eh, ne izpostavlja definicije zgodovinskih spomenikov. Gre zgolj za spomenik v širšem pomenu. Če gre za svetovno kulturno dediščino, ne gre nujno za. Uh, zgodovinski spomenik v skladu z rimskim statutom. Ampak ta člen področje opisuje drugače. Tudi Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo podpira takšen pristop. Govoro je tudi o napadih na poslopja, ki so posvečena umetnosti. Seveda je muzej, na primer, takšno poslopje. naše tolmačenje je eh, takšno, da eh, je spomenik sam napaden, ni treba, da napademo samo poslopje. Poleg tega moramo k tej zaščiti dodati tudi splošno, splošno zaščito, ker gre za civilna poslopja. imamo člene 2, 4, 5, 13 in 16. Eh, v 16. členu je govora o ropanju. Spet ne govorimo o kulturni dediščini sami, ampak kulturna dediščina je prav tako uh, del te kategorije. O takšnih oboroženih sporih lahko govorimo tudi eh, v primeru naprimer eh, napadov v Malju. Toliko o vojnih zločinih. Ne glede na to, če gre za mednarodne vojne spore ali spore znotraj države. Ta zločin lahko obravnavamo tudi kot zločin zoper človeštvo. V sedmem členu rimskega statuta je to izpostavljeno. Priti mora do splošnega sistematičnega napada na določeno prebivalstvo. Ta napad je usmerjen na skupino, skupnost zaradi eh, rasne, nacionalne, etnične, Eh, verske ali spolne eh, politike. Najprej vprašanje genocida. Rimski statut ne povezuje teh dveh tem, ampak kot je govoril o tem gospod Lencerini, je lahko uničevanje kulturne deliščine nek začetni korak v smeri genocida kako lahko na vse to reagira sodišče. Reagiramo lahko na področju držav, ki so eh, naše partnerice. Kaj to pomeni? V Siriji in v Iraku ne moremo posredovati, ker eh, ti dve državi nista del rimskega statuta. Imamo dve alternativi. Prvič, V skladu z rimskim statutom lahko mednarodno kazensko sodišče izvaja pristojnosti zoper eh, akterjem v zvezi z zločini, če sodeluje eh, s to državo. Posredujemo lahko, naprimer v Iraku ali Siriji, zato ker je tam veliko eh, borcev, ki prihajajo iz drugih držav, iz Francije, Nemčije in tako naprej. Poskušamo lahko torej najti odgovornega. Ampak v teh državah je največ odgovornih za zločine eh, Iračanov in Sircev. Tako da nam ta alternativa ne omogoča nujno da preganjamo eh, odgovorne na področju te države. Zato sodišče trenutno ni eh, aktivno pri tej alternativni možnosti. Druga alternativna možnost je, da to pristojnost da sodišču varnostni svet OZN. To se je že zgodilo v primeru Libije. Takole lahko rečemo. Vsi se moramo boriti za kulturno dediščino in eh, tudi vi upravljate to delo. Gre tudi za vprašanje pristojnosti držav. Države so tiste, ki morajo izvajati eh, načelo komplementarnosti, ki je podobno načelu subsidijarnosti, ki ga dobro poznate v tem odboru. Ampak sodišče je na to tisto, ki lahko pravno posreduje zaščita kulturne dediščine je za gospo Becudo zelo pomembno vprašanje. Rimski status, statut nam omogoča določene pravne poti za zaščito kulturne dediščine. V največji možni meri bomo prispevali k boju proti uničevanju kulturne dediščine v skladu z našimi pristojnostmi tožilstvo bo poskušalo okrepiti okvir za boj proti uničevanju kulturne dediščine in pri tem bo sodelovalo z našimi partnerji. Najlepša hvala za ta prispevek in to predstavitev. Veseli me, da imamo dobro pravno podlago za boj proti temu fenomenu. Hvala za prispevek. Torej. ugotoviti moramo, kakšne so naše odgovornosti. Sedaj pa odpiram razpravo za tiste, ki želijo komentirati. Torej imamo vprašanja in čas za vprašanje in odgovore. Približno 20 minut imamo na voljo za razpravo. Torej, kdo želi komentirati? Izvolite. Yes, thank you. Um, I would like to... Najlepša hvala imam vprašanje za gospoda Lancerinija. Govorili ste o možnosti in o želji za vojaško posredovanje, da bi preprečili uničevanje kulturne dediščine. Do sedaj ni bilo politične veščine za posredovanje, tudi zato, da bi zaščitili življenje ljudi. Prav zato se sprašujem, koliko je možnosti, da bi posredovali za zaščito kulturne dediščine. Glede na to, da nimamo politične večine za boj proti ISIS-u. Torej, imamo samo možnost eh, letalskih napadov. In drugo vprašanje, če si predstavljate takšno vojaško posredovanje, kakšno vrsto posredovanja bi potrebovali? kopenske sile ali kaj drugega. Vem, da je to občutljivo vprašanje, ampak vseeno bi bilo dobro vedeti. Po mojem mnenju namreč eh, ni preveč verjetno, da bi se kaj takšnega zgodilo. Grazie, Isabin. Najlepša hvala. Izvolite. Hvala. Ja, imam eh, vprašanje za gospoda Lancerinija in eh, gospoda Du Tetreja. Govorili ste o tem, da potrebujemo programe za ozaveščanje in zato, da moramo ljudi opozoriti na problematiko in na eh, vrednost kulturne dediščine. Zastavlja se vprašanje, če živim v kriznem območju, kjer se moram res boriti za svoje življenje, ali bo vseeno ostajala ta zavest, da je potrebno zaščititi kulturno dediščino. Ko govorimo o velikih številkah mrtvih, je to zelo zastrašujoče. In zanima me, kakšne ukrepe lahko v takšnem okviru predvidimo. Pa še drugo vprašanje za gospoda Dutetreja. Sodelovanje z državami članicami, predvsem kar se tiče tujih borcev, kako to poteka? Ko gre za ISIS, smo videli veliko videoposnetkov na spletu, kjer eh, se ti borci celo hvalijo za uničenjem kulturne dediščine. Deliš ali lahko to preprečite, kakšno je sodelovanje z nacionalnimi organi, ko gre za identifikacijo teh storilcev na videoposnetkih. Ali pride do um, preganjanja teh storilcev in ali dobite kakšne povratne informacije glede preganjanja teh storilcev, ki so zagrešili uničevanje kulturne dediščine. Kako je s tem? Hvala. Uh, kolega Đuljevart, izvolite. Uh, thank you very much for, uh... Najlepša hvala za te zelo zanimive predstavitve in za podrobne informacije o usposabljanju različnih strokovnjakov, pa tudi glede vaših političnih stališč in tehničnih možnosti, ki jih imate na voljo. Pravkar sem bila čez konec tedna v. Uh, Srebrenici in sem imela priložnost, da se pogovorim o pobudi, ki želi spodbuditi pridobivanje dokazov o tem, kakšno je bilo življenje v Srebrenici pred vojno, torej več materijala na to temo. Vaša predstavitev o muzejih, ki bi prikazovali življenje v skupnosti, je bila torej zelo zanimiva pomembno je, da ohranjamo nekakšno družinsko kulturno dediščino. Namreč eh, ljudje so morali preprosto zapustiti svoje domove in zato s seboj niso vzeli družinskih fotografij in pomembnih domačih predmetov. To so vse zapustili. Zdi se, da vemo, kaj, kako pomembno je to, kar izgubimo, šele takrat, ko to izgubimo. Res je, da ti predmeti niso veliko vredni z finančnega stališča, so pa zelo pomembni za družbe in za družine, ki so izgubile te predmete. Torej, prav za žrtve genocida so ti predmeti zelo pomembni. Ko pa gre za financiranje, ga pogosto dobijo samo veliki projekti, takšni majhni projekti pa imajo težave z financiranjem, kljub temu, da opravljajo pomembno nalogo, ko poskušajo ustvariti nekakšne arhive v zelo težkih pogojih. Torej, to je moje vprašanje, kako lahko v okviru našega kulturnega okolja podpremo te tako pomembne projekte. Pa še nekaj. Zanima me, kako ti zločini genocida in uničenja kulturne dediščine sami na nek način postanejo nekakšen spomin družbe, nekakšen kulturni spomenik po svoje. Ljudje vedno poskušajo ugotoviti, eh, uničiti dokaze, ampak ti dokazi sami na nek način postanejo kulturna dediščina in zgodba, ki jo je potrebno povedati. Torej, o tem sicer sedaj morda ne razmišljamo, ampak eh, morda bi bilo dobro, da to storimo. Te informacije potrebujemo zato, da bodoče generacije izobrazimo o tem, kaj se je dogajalo in jih podučimo, da se to ne sme spet ponoviti. Grazie, kolega Strojevski. Najlepša hvala, kolega Strojevski, izvolite. Predsedujoča, šanovni państvo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Za začetek bi se vam rad zahvalil, da ste umestili to vprašanje na, dna, na naš dnevni rit. Sam sem to predlagal in rad bi pojasnil, zakaj. Podučiti se moramo o tem, kako pomemben je ta pojav, poleg tega pa moramo razmisliti, kako se lahko na to odzovemo. Poleg tega mislim, da moramo ugotoviti, v kakšni meri lahko obnovimo te spomenike, ki so bili uničeni in eh, kako lahko ozaveščamo ljudi o tem, kar se trenutno dogaja. Pospešiti moramo postopek digitalizacije kulturne dediščine. Tudi v Evropi smo priča temu, da turisti uničujejo nenamenoma pogosto del naše kulturne dediščine samo za svojimi obiski. In eh, seveda razumem, da imamo tukaj večje probleme, v Afriki ljudje umirajo, ker nimajo dovolj pitne vode, zaradi kriz eh, in vojn umirajo celotne vasi. To so veliki problemi in eh, te ljudi je potrebno zaščititi. Seveda pa je potrebno razmisliti tudi o kulturni dediščini. Ne smemo pa pretiravati za kulturno dediščino, to moramo vedno umestiti v dejanski kontekst. Pozdravljam pa to, da smo predstavitve začeli s tem, da smo si ogledali situacijo v Bosni in Hercegovini ter eh, videli fotografijo uničenega starega mosta v Mostarju. Kot vemo, se spomeniki včasih uničijo tudi zaradi vojaških posredovanj. Mostove pogosto uničijo tudi iz drugih razlogov, ampak v Siriji vidimo, da se spomenike in kulturno dediščino ne uničuje zaradi vojaških ukrepov, zaradi bombardiranj, ampak se jih uničuje namenoma z razlogom. Prav to je potrebno povdariti, namreč gre za popolnoma drugačen pristop. ISIS uničuje kulturno dediščino, ki ima neko duhovno vrednost. Želijo uničiti družbo in kulturo nekega naroda. Prav zato me zanima, kako se odzovete na to, kako vi vidite to razliko. Gre za drugačen zločin, na katerega se moramo tudi drugače odzvati. Zanima me torej, kakšen je odziv Ikroma in kakšni so nacionalni odzivi na to vprašanje. Ali imamo kak seznam digitalizirane kulturne dediščine, tako da bi imeli dejanski pregled, vseh spomenikov, ki so bili uničeni. Besedo. Najprej hvala lepa, da ste uvrstili tako pomembno temo na dnevni red in tudi hvala, da ste povabili tako eminentne predstavnike, da so povedali vsak svojega, svojega zornega kota težave pri ohranjanju kulturne dediščine v Evropi in okolici. Vesel sem, da v Hagu učinkovito deluje eh, tudi oddelek tožilstva, ki preganja to vrstne zločine. Ampak opažam, da imamo določene eh, pojmovne težave ne, z definicijami. Eh, ne samo pri tako imenovanem kulturocidu, kulturocidu, ki je lahko oblika genocida ali kakorkoli že, ampak tudi pri samem pojmu genocida imamo velike težave, ne, ki je nepopolno in bilo bi prav, da si prizadevamo, da se pojem genocida tudi razširi na tisto, kar po domači rečemo včasih politiku cit, kadar so množično pobijali ljudi iz političnih razlogov, to, kar se je dogajalo zlasti eh, po drugi svetovni vojni v letu 1945. Danes eh, se spominjamo 20-letnice srebrnice, ampak lahko bi se spominjali Eh, tudi 200 tisoč ljudi, ki je leta 1945 umrlo na tleh Jugoslavije, ko eh, je komunistična oblast prevzemala eh, torej oblast. In tukaj ni šlo samo za genocid nad enim narodom, ampak nad sedmimi, osmimi narodi, ki so se umikali iz te dane, te dane države. Tudi, ampak zaradi pojmovnih nedoslednosti ta zločin ne moremo smatrati kot genocid. Kakšen manjši pa zagotovo. Skratka, želel bi, da se eh, in pri rimskem statutu in tudi v okviru OZN pojem genocida razširi in kako tudi, da se eh, jasno definira, kaj je uničevanje kulturne dediščine. Eh, ali je to vojni zločin? Ni nujno, ne? lahko bi pojmovno veliko bolj smiselno uredili paleto uh, to vrstnih zločinov. Hvala lepa. Grazie. E Delle parole alla collega Bild. Najlepša hvala. Bild. Ma question porte sur le site de Palmyre. Moje vprašanje se nanaša na Palmir v Siriji. Skupaj s kolegom Šopradom sva, sva pripravila predlog resolucije na to temo. Govorili ste o nekaterih dejanjih, ampak verjetno bi morali začeti sodelovati eh, s Sirijo, zato da bi zaščitili to kulturno dediščino in zato da bi eh, se borili skupaj proti islamski državi. Luigi Morgano. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil govornikom za odlične predstavitve. Tisti, ki so se oglasili pred mano, so izpostavili več odprtih vprašanj. Z vidika politične odločitve se mi zdi, da bi se morali osredotočiti in to eh, bolj jasno na vprašanje praktičnega posredovanja. Mislim, da moramo posredovati na kraju samem. V to bi se lahko malce bolj detaljno uh, eh, spustili spustil, ampak eh, slišali smo že predstavitve naših treh strokovnjakov, ki so pokrili eh, večino vprašanj. Rad bi se dotaknil dveh vprašanj. Najprej eh, usposabljanje in preventivno ukrepanje. Tisti, ki živijo na teh področjih, tisti, ki se morajo z dneva v dan soočati z uničenjem eh, kulturne deliščine in spomenikov, eh, verjetno predvsej bolj poznajo tudi eh, ustrezne načine usposabljanja. Imajo namreč praktične izkušnje z tega področja, vejo, kako, kako pomembno temu gre. Ampak mislim, da moramo iti onkraj tega. Imamo določene pravne podlage, na podlagi katerih lahko ukrepamo. To je Eh, res na ta način se lahko borimo proti tovrstnim zločinom zopred človeštvo. Upoštevati moramo dejstvo, da na eni strani ljudje uničujejo kulturno dediščino, po drugi strani pa te predmete pošiljajo v tojino in eh, z njimi trgujejo. Vsi vemo, kaj se dogaja na teh eh, črnih trgih. Ljudje kupujejo to vrstne predmete, popraševanje je veliko In to je kontekst, ki ga dobro poznamo. Potrebujemo torej zakonodajne ukrepe, ki segajo onkraj nacionalnih meja. Potrebujemo orodja za mednarodno posredovanje, za boj proti uh, ropanju, uh, kraji in uh, nezakoniti trgovini s tovrstnimi predmeti. To omenjam zato, ker so tisti, ki so se oglasili uh, pred mano obravnavali nekatere bolj pozitivne vidike, sam pa sem se želel dotakniti napredka, ki nas še čaka eh, na tem drugem področju. Mislim, da je še veliko priložnosti za to, da izboljšamo delovanje na tem področju. Mislim, da moramo to vrzel zapolniti, kljub temu, da to ne bo preprosto. Najlepša hvala. Besedo bom sedaj predala govornikom da odgovorijo. Predtem pa imam še jaz eno vprašanje, če dovolite. V mednarodni znanstveni uh, eh, sredini obstaja veliko interesa za ta vprašanja. Ampak v vsakem primeru uh, se moramo dotakniti tudi univerz, univerz na področju sredozemlja, naprimer. Morda bi lahko poskrbeli za okrepljeno koordinacijo na tej ravni. Potrebujemo več informacij, ne zgolj dokumentov in satelitskih podob. Zanima me, če imate kakšne izkušnje, v kateri bi nam lahko kaj povedali v zvezi s takšnim sodelovanjem z univerzami. In pa še eno vprašanje v zvezi z mednarodnim kazenskim sodiščem. Strinjam se s tem, kar je dejal kolega. Če imamo pravno podlago za preganjanje tovrstnih zločinov in storilcev, me zanima, če moramo redefinirati statut sodišča. Če bo to potrebno, eh, če moramo torej priznati to pravico kot neko temeljno človekovo pravico. Izvolite. In 10 minuti pomeno. Končati moramo v desetih minutah, tako da časa ni veliko. Na to nas čaka namreč drugi krok razprave. Morda je torej bolje, da uh, vprašanje nezakonite trgovine uh, obravnavamo v drugem krogu. No, ni tako preprosto odgovoriti na vsa ta vprašanja v eh, nekaj minutah. Kot sem dejal, je vprašanje eh, vojaškega posredovanja zelo kontroverzno vprašanje. Sam eh, si ne prizadevam za to, da bi vedno z oboroženimi silami reševali mednarodna vprašanja. Vojaško posredovanje v tem primeru ne sme biti ločeno od vprašanja zaščite prebivalstva ta dva ukrepa morata biti povezana. To je moje stališče. Govorimo o kulturni dediščine, dediščini in sam sem se osredotočil na vprašanje kulturne dediščine same. Je pa res, da so zločini, ki jih izvaja ISIS in druge skupine, povezani med sabo. Gospode Karo je govoril o eh, tem subjektivnem pojmovanju kulturne dediščine, ki gre on kraj eh, konvencije iz leta 1972. Eh, Tam kulturna dediščina pokriva zgolj tista eh, dela, tiste predmete, ki so, ki imajo posebno vrednost z vidika celotnega človeštva. Ampak gre tudi za percepcijo posameznih skupnosti, kako oni vidijo kulturno dediščino storilci v tem primeru ne uničujejo samo kulturne dediščine, uničiti želijo kulturno identiteto in identiteto tistih, ki se povezujejo s temi predmeti, s to kulturno dediščino. V vsakem primeru eh, sočasno ščitimo kulturno dediščino, ki je tudi del kulturne identitete skupnosti. Zaščitimo torej to, zaščitimo pa tudi fizično identiteto, fizično preživetje skupnosti samih. Vsi ti zločini so torej med sabo povezani. In to je povezano tudi z dejstvom, da se kulturno dediščino uničuje z točno določenim eh, namenom, z namenom uničenja določene skupnosti. Kakšna naj bi bila eh, kategorija vojaškega posredovanja. Ne vem, sam nisem strokovnjak za to, ampak eh, obstaja več tipov vojaškega posredovanja. V vsakem primeru moramo najti neko politično voljo za eh, to. Vojaško posredovanje je treba organizirati v skladu s posebnimi specifičnimi potrebami določenega primera. Vojaško posredovanje lahko povežemo tudi z vojaško podporo tistim, ki se trenutno borijo proti ISIS-u. Sam vedno govorim o lasnih stališčih in po mojem mnenju bi morali v tem primeru bolje sodelovati s kurdi na mednarodni ravni. Če nam je to všeč ali pa ne, so kurdi danes edini, ki se borijo proti ISIS-u in zato jih moramo podpreti. Vojaško posredovanje bi lahko torej v začetku omejili na to vrstno vojaško podporo. Imeli smo tudi vprašanje v zvezi z genocidom in definicijo genocida. Seveda se strinjam, da je treba ponovno spregovoriti o definiciji genocida. Pokriti moramo tudi uničevanje kulturne dediščine, zato ker je za tem točno določen namen. Z pravnega vidika imamo konvencijo o genocidu, ki jo je Generalna skupščina sprejela 1948. Uh, eh, in genocid je v tem primeru fizično uničenje skupnosti. Nažalost je pač tako, mednarodno kazensko sodišče, ki je eh, avtoriteta na področju tolmačenja mednarodnega prava, je ponovno potrdilo, da je genocid omejen na fizično uničenje. Ko sem dejal, da je uničenje kulturne dediščine dokaz za prizadevanje za genocid, so to moje besede in tudi besede eh, kazenskega sodišča samega. Ampak glede na trenutno pravno situacijo je to najbolj napredno stališče, ki ga lahko zauzamemo. Z osebnega stališča se strinjam, koncept genocida mora vključiti tudi uh, uničevanje kulturne dediščine, zato ker je uničevanje kulturne identitete osebe prav tako pomembno kot uničevanje fizične identitete, uh, fizično uničevanje ampak to je moje mnenje. Glede ozaveščanja je gospod Dekaro govoril o tem, da se ljudje zavedajo pomena lastne dediščine. No, seveda se v teh državah ljudje bolj posvečajo iskanju hrane in pitne vode, ne toliko kulturni dediščini. Ampak ozaveščanje pomeni, da ti ljudje razumejo, da je kulturna dediščina bistven element las, njihove lastne integritete in identitete. Če uničimo dediščino, uničimo zgodovino in na to tudi njihovo identiteto. Uničimo možnosti za prihodne generacije. Izvolite, upam, da boste malce krajši, ker časa res ni veliko. E no, Bom poskušal povezati oba koncepta v eh, mojih odgovorih, ampak to je precej zapleteno. Na nek način smo odvisni od eh, konvencije UNESCO iz leta 1962. Ta konvencija je bila sprejeta precej pozno v zgodovini delovanja UNESCO. Koncept kulturne dediščine gre onkraj uh, seznama dediščine človeštva. imeti bi morali eh, dobro prakso, ki bi morali slediti in to za vse različne oblike dediščine. Če si pogledamo naprimer turistično uporabo različnih eh, mest, spomenikov in eh, drugih obeležij, ki jih najdemo na seznamu. Če je neka znamenitost na tem seznamu postane tarča. In te znamenitosti so postale tarče za uničenje. Biti na seznamu je torej nekaj pomembnega z vidika medijev, ampak dejanska dediščina, ki vključuje tudi spomin eh, na dogodke in eh, druge dejavnike, je precej širše zastavljena. Ta vidik, eh, medijski vidik, je pomemben, na drugi strani pa imamo tudi vprašanje nacionalne identitete. Vse naše države, Italija, Nemčija in tako naprej, imajo koncepte nacionalne države iz 19. oziroma 20. stoletja. In eh, ti koncepti so uničili oziroma preprečili eh, povezovanje v bolj integri, eh, integrirano obravnavo kulturne identitete. Kulturna identiteta je torej revidirana na nek način, imamo ločnice med različnimi kulturnimi identitetami, UNESCO pa si prizadeva za spoštovanje koncepta skupne obravnave eh, raznolikosti ljudi. Nočemo, da ljudje na identiteto gledajo kot nekaj, kar je nastalo z vojno, kar je drugačno kot identiteta nekoga drugega. Če bomo postopali tako, bomo zgolj tlakovali pot naslednjim vojnam. Naša kulturna dediščina je predvsej bolj kompleksna kot takšen koncept. Sestavljena je iz različnih uh, identitet. Poglejmo si naprimer Rim. Prihodnost je precej bolj kompleksna kot pa sama ideja nacionalne države. In na nas je, da delamo na tem, da zagotovimo razumevanje uh, te raznolikosti. Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki sem jih slišal. Vprašanje zaščite kulturne dediščine strani prebivalstva samega je lahko zelo težavno, zato ker je to prebivalstvo v nevarnosti. Naprimer, primer Malja. Vsi poznamo ta primer. Prebivalstvo je poskušalo zaščititi del uh, umetniških del iz eh, knjižnic. Ozaveščenost torej prebivalstvo omogoči, da tudi v zelo težkih pogojih, ko je v nevarnosti njihovo življenje, eh, zaščiti umetniška dela in kulturno dediščino. Glede eh, borcev, ki prihajajo iz Sirije in Iraka, glede videoposnetkov, pa takole. Na sodišču tem osebam, ki se vračajo, ne sledimo. To ni del našega dosjeja. Države so tiste, ki morajo slediti osebam, ki se vračajo na njihovo ozemlje. Seveda eh, obstajajo različni videoposnetki eh, v različnih medijih. Vse to lahko shranimo podatkovne baze in na to analiziramo, eh, identificiramo lahko obraze, vozila, tehnologija pa nam je v veliko pomoč pri tem. Gospod poslanec, omenili ste eh, digitalizacijo. To je prav tako zelo pomembna eh, tema. Imamo eh, tehnike obnove v treh razsežnostih, v 3D. Na ta način lahko pokažemo, kako je spomenik izgledal pred uničenjem in kako bi naj izgledal, ko eh, ga obnovimo. Lahko pride seveda do degradacije eh, zaradi toka eh, časa ali pa do dejanskega uničenja. Danes lahko torej s pomočjo tehnologije digitaliziramo tudi takšne podobe. Glede tolmačenja različnih besedil in eh, glede definicij pa takole. Orodja, ki jih imajo te države na voljo, zato da se borijo proti vojnim zločinom in eh, zločinom proti človeštvu, niso tako slaba. Imamo možnosti za eh, sodni pregon storilcev teh zločinov. v primeru malja, naprimer, eh, uporabljamo ta eh, orodja in sledimo razvoju dogodkov. Seveda pa moramo pri tem sodelovati z državami članicami sami. Seveda bi bilo dobro, če bi razširili definicijo eh, genocida tudi na kulturno dediščino. Z uničevanjem kulturne dediščine uničimo del identitete, del možnosti uh, Eh, da prihodnje generacije eh, razvijajo to identiteto naprej. Seveda je eh, spreminjanje statuta samega zelo dolg proces, če se, če se verjetno zavedate. Najlepša hvala. Hvala vsem strokovnjakom v tem prvem panelu. Hvala za vaše predstavitve. Imamo tudi pisna besedila, ki jih boste lahko dobili. Sedaj pa prosim, da se nam pridružijo naslednji trije gostje. Naj jih predstavim, glede na to, da imamo še nekaj časa med tem, ko čakamo, da se nam pridružijo. Il eh, secondo panel, come voi sapete. Drugi panel, drugi krok razprave je posvečen vprašanju tihotapljena kulturne dediščine. Imamo resolucije z eh, varnostnega sveta, eno iz leta 2013, eno iz leta 2015, eh, eno o Iraku, eno o Siriji. Evropska unija spoštuje ti dve resoluciji, ugotoviti pa moramo, katere teme in katere vprašanja so še vedno odprta. Allora, noi abbiamo con noi, intanto che vi sedete vi presento, eh, allora qui la mia... Najtore predstavim govornike. Na moji levi je profesor Mark Andrej Renol, ki je direktor eh, pravno-umetniškega centra na Univerzi v Ženevi. Govoril bo o mednarodnem pravu in o nezakoniti trgovini s kulturno dediščino in vlogi Evropske unije. Z nami je tudi gospod Eduard Ploš iz UNESCO in gospod eh, Fabricio Panone iz Interpola. Izvolite, profesor Renault, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Ta tema je izjemno pomembna. Nezakonita trgovina s kulturno dediščino izhaja iz tiste prve teme, ki smo jo danes že obravnavali. Prihaja in izhaja iz oboroženih sporov, takšnih, kakršne poznamo v Iraku in Siriji. Graditi moramo torej na eh, poznavanju tega, kar eh, obstaja v Evropski uniji. Mislim, da imamo tri ukrepe, ki se jih lahko poslužimo. Ukrepi eh, na kraju samem, ukrepi, ki veljajo za. Eh, izvoz, uvoz in ukrepi, ki veljajo za vračanje tovrstnih predmetov kulturne deliščine. Imamo eh, besedila mednarodnega prava, o katerih smo eh, že govorili, imamo konvencijo UNESCO iz leta 1970, imamo konvencijo UNIDROA iz leta 1995, imamo pa tudi druga pomembna besedila, naprimer Haško konvencijo iz leta 1954, prvi protokol, ki je bil sprejet za to konvencijo. In ta protokol se nanaša na boj proti eh, plenjenju, boj proti kraju v primeru okupacije. Na to pa imamo tudi sodobnejša besedila, naprimer eh, resolucijo varnostnega sveta 2199 dne 20, 12. februarja 2015. Imamo torej več pravnih možnosti, več pravnih podlag in besedil. Sedaj pa bolj konkretno. Ukrepi, ki jih lahko sprejmemo na kraju samem, v praksi. Seveda moramo eh, olajšati izvajanje tovrstnih ukrepov, zato da preprečimo ropanje. Kaj lahko naredi Evropska unija? Mislim, da lahko Evropska unija sodeluje pri zaščiti spomenikov in e, muzejev. V primeru nevarnosti lahko zaščiti to vrstne spomenike in muzeje. Omenili smo že mali. Civilna družba je v veliki meri sodelovala pri zaščiti to vrstnih predmetov in eh, rokopisov, rokopisov iz Timbuktuje naprimer. Civilna družba lahko torej pomaga in to eh, v veliki meri. Razmislimo lahko tudi o izvajanju oziroma uporabi tako imenovanih varnih zatočišč, eh, safe havens v angleščini. Ta zatočišča lahko zagotovijo zaščito predmetov kulturne dediščine v eh, tujini. V švicarski zakonodaji, in upravičujem se, da eh, se sedaj sklicujem na švicarsko zakonodajo, je bila pred kratkim sprejeta takšna odločitev, gre za zaščito to vrstnih predmetov v primeru katastrof, in uh, ta zakonodaja omogoča vzpostavitev dovrstnih varnih zatočišč. To lahko razširimo tudi na uh, druga področja, tudi na Evropsko unijo, seveda. To je prvi element. Drugi element, nadzor uvoza in izvoza. To se mi zdi bistvenega pomena. Tukaj moramo biti resnično strogi. V uh, pravu Evropske unije uh, imamo nadzor nad izvozom. Sprejeta je bila uredba, ki omogoča ta nadzor. Kaj pa se dogaja z uvozom? No, orodi na tem področju ni veliko, kar je seveda nekaj popolnoma normalnega. Ponavadi namreč ne nadzorujemo uh, tistega, kar vstopa v Evropsko unijo, nadzorujemo tisto, kar izhaja iz Evropske unije. V primeru Iraka in pa Sirije, o čemer se pogovarjamo sedaj, se mi zdi nujno, da se uvedajo tudi to vrstni nadzorni ukrepi. In eh, to je tudi eh, cilj resolucije, ki ste jo eh, vi v Evropskem parlamentu sprejeli. Seveda, to ni dovolj, ni dovolj, da sprejmemo besedilo. Potrebujemo tudi osebje, ki uh, pozna to področje, ki zahteva certifikat za uh, uvoz. Če certifikata ni, potem se sproži ustrezni postopek. V nekaterih specifičnih primerjih že obstaja nadzor, naprimer, ko imamo uh, dvostranske sporazume z določenimi državami, ampak. Ta sistem je treba razširiti na celotno Evropsko unijo, veljal pa bi za države, kakršna uh, je Sirija, kakršen je Irak. In še tretjič, v primeru nezakonitega eh, uvoza, če tega nismo preprečili, eh, moramo imeti sistem vračanja. Vračanja predmetov v državo izvora. In tudi to je del eh, prava Evropske unije. Imamo namreč direktivo o vračanju ki je bila pred kratkim eh, revidirana. In te elemente najdemo tudi v konvenciji Unidroja, ki sem jo eh, omenil in sicer v petem eh, členu. Potrebujemo torej sistem, ki temelji na ugotovitvi izvora države, če nek predmet prihaja iz Iraka, iz Sirije, potem eh, seveda ugotovimo, da gre za uvožen predmet, gre za predmet kulturne dediščine in praktično avtomatično bi v tem primeru prišlo do vrnitve. In tudi to najdemo v Evropski direktivi. Mislim, da bi lahko razširili področje uporabe te direktive tudi na ta področja. Eh, bi morali vrniti ta predmet takoj ali pa počakati na konec obroženega spora, ne vem, o tem se lahko pogovarjamo. V vsakem primeru pa lahko razmišljamo o nekakšnem sistemu uh, zatočišč, o katerih sem govoril, kjer nekaj časa varujemo ta predmet, to ga pa vrnemo, ko uh, je vrnitev varna. Države, kjer obstajajo takšni sistemi, uh, so zabeležili veliko uspehov. Uh, veliko predmetov se prostovoljno vrača. Ljudje in države se namreč borijo, bojijo eh, sankcij. Imamo naprimer primer v, eh, v Ženevi. Nek eh, predmet iz Nimruda je bil vrnjen, zbiralec, ki je ta predmet dobil v svojo zbirko, se je sam odločil, da vrne ta predmet, zato ker je ugotovil, da bi ga drugače doletele sankcije, da bi se lahko znašel v eh, nevarnosti. To je torej bistvo moje predstavitve, eh, vzpostavitev varnih zatočišč, boj proti eh, uvozu in izvozu in pa zagotavljanje vračanja. Če bomo sprejeli te tri ukrepe, bomo naredili že veliko in upam, da bo Evropska unija šla v to smer. Najlepša hvala. To je bilo zelo jasno in eh, zelo vsebinsko. Sedaj pa besedo predajam gospodu Eduaru Plošu iz UNESCO, ki je odgovoren za spremljanje izvajanja konvencije UNESCO, ki smo jo že omenili. Gre torej za ukrepe za preprečevanje nezakonite trgovine, eh, uvoza in izvoza predmetov kulturne dediščine. Najlepša hvala hvala za povabilo eh, UNESCO. Sodelovali smo z vami že pri eh, reviziji direktive in še enkrat se zahvaljujemo odboru za upravljeno delo. Za nas eh, je vedno dobro sodelovati z drugimi akterji na tem področju. Hvala torej v našem imenu in hvala tudi v imenu Unidroja, ki sodeluje z nami. Najprej bi rad izpostavil eh, pravno podlago, na podlagi katerega, eh, katere delamo. Gre za šest konvencij sekretarja, sekretarjata UNESCO in na podlagi teh eh, konvencij in pa na podlagi konvencije UNIDROA opravljamo naše delo. Konvencija iz leta 1970 je glavna podlaga za naš boj proti nezakoniti trgovini. Sto eh, devet podpisnic imamo, Irsko, eh, Latvijo in Malto še čakamo. Upam, eh, da se nam bojo k malu pridružile, tako da bomo pokrili na to celotno Evropsko unijo. UNIDROA ima 37 članic, malce manj, niso še vse ratificirale uh, sodelovanja. Še vedno veliko pričakujemo od teh držav UNIDROA skrbi za operativni sistem vračanja predmetov kulturne dediščine. Glede na to, da prihaja do eh, intenzivnega plenjenja, do uničevanja kulturne dediščine, še posebej na Bližnjem vzhodu, je eh, pravo pot naprej pot Unidraja. Eh, države morajo ratificirati to konvencijo, drugače ne bo več možnosti za vračanje teh predmetov. Sodelovanje z Evropsko unijo je dolgoletno z vami sodelujemo v mreži Kultnet, pa tudi prek eh, podpornega mehanizma uh, JAES. Sodelovali smo naprimer v eh, Marrakešu na uh, zadevni konferenci. Imamo tudi projekt med UNESCO in Evropske unije, ki je začel delovati pred letom dni. Uh, imamo finančna sredstva Evropske unije 2,5 milijona eh, evrov, eh, sodelujemo pa tudi eh, z vlado Flandrije. Gre za zagotavljanje miru in to trajnostnega miru. In do tega miru poskušamo priti z zagotavljanjem zaščite kulturne dediščine. Tesno sodelujemo z našimi partnerji imamo tudi mednarodni observatorij, ki nam omogoča spremljanje dogajanja na terenu, eh, kje prihaja do ropanja, do uničevanja in tako naprej, bodi si za eh, spomenike, bodi si za predmete kulturne dediščine, znamenitosti in tako naprej. Gre pa tudi za nematerialno kulturno dediščino. Kar se tiče naših zadnjih ukrepov, prav tako v okviru tega projekta med Evropsko unijo in UNESCO, pa takole. Skrbi nas Palmir, prišlo je do uničenja uh, kulturne dediščine v Palmiru, uh, prišlo je tudi do uničenja nekaterih uh, drugih spomenikov. Govorili ste tudi o izjavi Mamuna Abudul Karima, ki ga, uh, ji bomo prisluhnili malce pozneje. Uh, gre tu, torej, torej za zaščito uh, spomenikov in uh, znamenitosti. to partnerstvo z Evropsko unijo temeli tudi na sodelovanju s strokovnjaki. 120 strokovnjakov imamo, s katerimi se posvetujemo in uh, od katerih dobivamo informacije o uh, trenutnem stanju uh, kulturne deliščine. V tej mreži si lahko izmenjujemo uh, informacije, in eh, na prošnjo lahko dobite dostop do same mreže. Na zaslonu verjetno ne vidite dobro te preglednice, ampak vseeno imamo več eh, strokovnih sestankov, imamo strokovno mrežo, ki si varno izmenjuje podatke, imamo pa tudi uh, različne tečaje, uh, za usposabljanje, seminarje in tako naprej. Imeli smo prvi sestanek oktobra 2014 v muzejih eh, v Alepu, imeli smo tudi eh, razpravo o podatkovni bazi ukradenih eh, predmetov, nezakonita trgovina, plenjenje, to je regionalno, pa tudi mednarodno vprašanje. Trgovina namreč poteka zelo hitro pripravili smo tudi več drugih eh, projektov, ki se nanašajo na nematerialno kulturno deliščino. Številke, podatke in statistiko lahko najdete na spletni strani. Eh, več kot 100 oseb je bilo usposobljenih, prihajajo iz Sirije, pa tudi iz eh, drugih držav v regiji. Zbrali smo različne partnerje, Interpol, organizacija carinikov, Prizadevali smo si namreč za tesnejše sodelovanje z njimi, Unidra, IKROM, IKOMOS, IKOM in tako naprej eh, in pa tudi eh, ekipa varnostnega sveta OZN v skladu rezolucijo 2199. Eh, morajo vse države članice te resolucije poročati o izvajanju eh, resolucije. UNESCO in Interpol zbirata informacije, imamo približno 30 držav, ki so odgovorile na to eh, prošnjo po poročilu. Informacije smo prenesli na OZN in verjetno bodo te informacije kmalo objavljene. So precej zanimive. Evropska unija so pogosto omenjale, evropske države so pogosto omenjale eh, revizijo um, direktive o vračanju in uh, druge pravne tekste. Časa ni več veliko, tako da bom uh, končal in sicer, kaj lahko naredimo danes. Dobivamo različne informacije, tako mi kot tudi Interpol, trgovina je nezakonita, ne vemo vedno, odkot in kam gre ta kulturna dediščina, sodelujemo z muzeji, s kulturnimi ustanovami, sodelujemo z vsemi tistimi, ki eh, nočejo te eh, nezakonite dediščine v svojih eh, zbirkah. Prodajalci in kupci gredo do meje Iraka in Sirije in na to zahtevajo določene predmete. Na trgu uh, kroži tudi veliko uh, ponaredkov, kopij. Na ta način teroristi prav tako služijo in uh, zbirajo finančna sredstva. Poraja se tudi vprašanje dokumentacije, certifikatov, tudi ti so včasih lahko ponarejeni. Uh, Eh, tako da potrebujemo kampanje ozaveščanja tudi z vašo podporo. Zelo problematična je tudi trgovina na eh, spletu, ki eh, ne pokriva velikih predmetov, ampak na tisoče majhnih predmetov. Spletne strani niso pod nadzorom, zato ker niso akteri na trgu umetnin podporo Evropske unije želimo okrepiti nacionalno zakonodajo, okrepiti uh, kazensko zakonodajo, kaznovati uh, storilce. Upamo, da bo Evropska unija podprla naše ukrepe za revizijo drugega protokola. To so glavne točke, ki sem že, jih želel izpostaviti. Še naprej bomo računali na vas, eh, na vas eh, glede ratifikacije in sprememb zakonodaje. Nočemo, da se zakonodaja izvaja različno v različnih državah članicah Evropske unije. Gre tudi za vprašanje uporabe certifikatov, eh, izvoznih in uvoznih certifikatov. Nekateri predmeti takšne certifikate imajo, nekateri so ponarejeni prizadevati si moramo za, za očitno, za o, ustrezno podatkovno bazo uh, umetnin, prizadevati si moramo za ustrezno komunikacijo uh, z obveščevalnimi službami. Uh, Interpol in UNESCO zelo težko pridobivati informacije na tem področju. Uh, boriti se moramo tudi proti uh, pranju denarja. Molto komplikato, molto importante. Hvala lepa. Ja, to je zelo zapletena, pa tudi zelo pomembna tema. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa predajam besedo gospodu Fabriciju Panonu. On je uradnik za kriminalistično obveščevalno dejavnost iz generalnega sekretarjata Interpola. Tukaj gre za bazo podatkov o ukradenih artefaktih. Kako bi to urodje lahko pripomoglo k boju proti trgovanju za kulturno eh, dediščino? Hvala lepa. Hvala lepa, da ste povabili tudi Interpol na ta sestanek. Prosili ste me, da ne predstavim specifično orodje za boj proti nezakonitemu trgovanju s kulturnimi predmeti. Če pa imate še kakšna vprašanja o sodelovanju med policijo in pa eh, organi za kazenski pregon na tem področju, bom poskušal odgovoriti na vaše vprašanja. Torej. Speaking, kraja eh, eh, kulturnih dobrin in pa trgovanje, nezakonito trgovanje z njimi, Evropa, države, njihove kulturne in umetniške dediščine. Hkrati pa to vpliva tudi na zakonito trgovanje. Eh, zločini, ki so povezani z umetnostjo, ustvarjajo velikanske dobičke. Pričemer pa povečana uporaba nasilja in pa povezave z organiziranim kriminalom predstavljajo veliko varnostno grožnjo za družbo. Uh, Nezakonito trgovanje je seveda mednarodni pojav in očinkovita politika bi morala vključevati ukrepe, ki so upireni proti temu in sicer na mednarodni ravni. Zato, da bi se lahko učinkovito borili proti temu pojavu, je Interpol leta 1995 dal na razpolago svojim državam članicam bazo podatkov o ukradenih eh, artefaktih in eh, države članice pošiljajo podatke v to bazo in eh, tudi iščejo podatke o njej. Ampak zakaj je tako pomembna ta statistična baza podatkov? Prvič, zelo težko je zaščititi nekaj, kar ni poznano in to se lahko zgodi, eh, naprimer pri tistih kulturnih dobrinah, ki se nezakonito izkopljajo. Zato je nujno oziroma ključnega pomena za vse države članice, da imajo dober sistem inventure o svoji kulturni dediščini in pa zelo pomembno je, da uporabljajo informacije in pa uh, podatke uh, v, v, iz tega inventorja v primeru kraje ali pa izginotja te kulturne dobrine. In sicer zato, da lahko potem ta uh, izdelek poiščemo če bi širili podatke, potem bi lahko na ta način zelo okrepili učinkovitost boja proti nezakonitemu trgovanju. Svet Evrope je povdaril, kako pomembno je preprečevanje in pa kako pomemben je boj proti nezakonitemu trgovanju za kulturnimi uh, dobrinami. Od leta, leta 2008 je ta organ eksplicitno podprl Interpolovo delovanje. In sicer imamo od takrat sistem avtomatske izmenjave podatkov. Vključene so države članice in pa vključena je tudi zadnja tehnologija, kot je naprimer orodje za primerjavo podob e, in pa iskalniki. Interpol se je odločil, da bo sklical posebno delovno skupino sestavljena je iz predstavnikov specializiranih enot policije v boju proti nezakonitemu trgovanju za kulturno dediščino. In sicer tukaj je tukaj predstavljeno devet različnih držav. Delovna skupina se je sestala dvakrat, 2009 in 2010. Strinjali se eh, o tem, da bi lahko preiskali tri uh, možnosti, In pa uh, odločili so se tudi za uh, posodobitev baze podatkov. Sedaj je možno prosti, prositi za dostop do baze podatkov. Potem, ko prejmete uh, eh, upravniško ime in pa geslo, je možno dostopati do baze podatkov in lahko iščete predmete. Prav zaradi sklepa 3. 17. oktobra 2011 se je zgodilo to, da je uh, italijanska uh, enota oziroma oddelek karabinjerjev za zaščito kulturne dediščine uh, eh, z, uh, eh, uložila prošnjo pri Evropski komisiji in sicer v skladu s programom ISEC. 15 držav članic Evropske unije se je pridružilo uh, projektu. Generalni sekretarjat Interpola pa je, pri, pa je vključen kot pridruženi partner imamo še projekt Psihe, ki eh, ga je potrebno zaključiti do 27. augusta 2015, torej do naslednjega meseca. Razvija pa ta program sledeče ukrepe. Prvi je izvajanje sistema formatiranih sporočil eh, v baze podatkov Interpola, zato da bi olajšali unašanje informacij. Potem je tu drugi ukrep. Namreč, da bi razvili spletne storitve, ki bi omogočile neposreden prenos podatkov iz italijanske baze podatkov o ukradenih artefaktih v bazo podatkov Interpol. Gosta Kosta je omenila to bazo podatkov Leonardo. V prihodnje bodo lahko vse države članice eh, Interpola vnašale podatke neposredno. Tretji ukrep pa je sledeč. Vključitev orodja za primerjavo slik. In tako eh, na ta način lahko olajšamo iskanje. In tu je še četrti in zadnji ukrep razširjamo izide projekta in sicer preko dejavnosti usposabljanja za organe eh, kazenskega pregona, ki bodo uporabljali ta sistem. Naj sklenem. Zaščita kulturne dediščine na nacionalni in mednarodni ravni zahteva večdisciplinarni pristop ni dovolj, da se vključijo organi za kazenski eh, pregon in pa uh, varnost, ampak tudi drugi organi, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino. Vsak bo odigral specifično ulogo uh, eh, pri doseganju skupnega cilja, da bi omogočili ta pristop in pa izmenjavo informacij o ukradenih in izginulih artefaktih med vsemi eh, pomembnimi eh, deležniki, vključno za mednarodnimi organizaciji, za trgovci, za artefakti, za strokovnjaki in muzeji, se je Interpol leta 2009 odločil, da bo dal svojo bazo podatkov na splet. Sedaj je baza podatkov na razpolago za vsakega posameznika na svetu, ki želi iskati ali pa preveriti, kateri predmeti so vključeni v bazi podatkov. Vse, kar je potrebno storiti, je to, da greste na našo spletno stran in pa da zaprosite za geslo in pa uporabniško ime. Dostop pa je uh, brezplačen. Po avgustu 2015 15 bo glavna stran baze podatkov Interpola spremenjena. To je nov umestnik, zahvaljujoč programu Psihe. Sedaj bo še lažje dostopati do baze podatkov in iskanje bo olajšano. Če torej želite dostop do te baze podatkov, prosim, se obrnite na spletno stran. Hvala lepa za vaš prispevek, gospod Panone. To je bilo zelo zanimivo, to je a, zelo obetaven projekt, ki gre prav v tej smeri, ki si jo želimo. Namreč, da bi imeli skupni sistem dokumentacije. Sedaj pa dobijo besedo kolegice in kolegi, ampak pros, prosila bi vas, da se omejite na dve minuti, sicer ne bomo imeli dovolj časa. Izvolite. Gospod Zajevski. Rad bi se vsem zahvalil za vaše prispevke, podali ste nam izredno zanimive informacije. Imel bi vprašanje za gospoda Panoneja. Pojavila se je informacija, da gre tukaj za 36 tisoč eh, predmetov iz 120 držav dali smo na razpolago vire, zato da bi lahko iskali um, izginule uh, uh predmete. Um, tukaj gre za ukradena dela Renoirja uh, in tako naprej. Seveda si moramo pogledati učinkovitost preiskav. Uh, morali bi pregledati tudi hiše, ki organizirajo dražbe zanima me, kako učinkovita je ta mreža in kako deluje. Hvala lepa, gospod Dramatikakis. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najprej bi rad eh, podelil z vami eh, neko izkušnjo. Namreč obiskali smo Amfipolis. Šli smo tudi v Jino in v Solun to potovanje je bil velik uspeh. In sicer kar se tiče politične in socialne razsežnosti. Sedaj pa eh, bi rad postavil svoje vprašanje. Strokovnjaki so se ukvarjali z nezakonito uh, trgovino in sicer iz gospodarskega vedika, potem iz vedika UNESCO in pa tudi iz vidika Interpola, kar me je zelo presenetilo. In predstavili ste čisto konkretne rezultate. Ampak še naprej je pomembno uh, vračanje stvari v Grčijo. Polovica eh, Partenonovega reliefa je Lord Ergin uh, prinesel v Veliko Britanijo. In kljub vsem uh, poskusov, poskusom, da bi to vrnili Grčiji, se do sedaj ni še nič zgodilo. Britanski muzej tega reliefa oziroma teh reliefov ne želi vrniti Grškemu muzeju, kajti ni primernega mesta, kjer bi to lahko namestili. Ampak vsem bi rad svetoval nov muzej na Akropolisu in od leta 2001 dalje imamo primerno mesto. In zelo žalostno je, da obiskovalci številnih izvirnikov tam ne morejo videti. Torej, to je treba vrniti imamo tudi uradno stališče UNESCO. Gre namreč za ohranjanje popolnosti in nedotakljivosti posamečnih spomenikov. Pred kratkim pa je Britanski muzej prošnjo znova zavrnil in Evropski parlament ni želel delovati kot posrednik to je problem, ki se vleče že nekaj let. In zato bi rad eh, te, te naše tri strokovnjake vprašal, um, kaj menijo. Torej, zanima me, kaj menita gospod Panone in gospod Plonš. Morda bi vi lahko nastopili kot posredniki in morda bi vi lahko pomagali Grčiji, da najdemo rešitev za ta zelo težak problem. Gospa predsedujoča, to je gotovo tudi zelo eh, povezano sa tem, eh, o čemer se danes pogovarjamo. Gospa Trupel, hvala lepa za vaše predstavitve. Zelo zanimivo je bilo. Dobila sem občutek, da poskušate sodelovati, ampak zanima me, ali eh, inštitucije, ki jih predstavljate, sodelujejo oziroma ali bi lahko to sodelovanje še izboljšali prizadevate si za boljšo bazo podatkov in želite imeti jasne zamisli o tem, kako bi se lahko borili proti nezakonitemu trgovanju s kulturno dediščino. Ampak ali imate številke o tem, za koliko artefaktov gre? Koliko artefaktov še vedno vstopi v Evropsko unijo nezakonito, kljub vsem vašim prizadevanjem v zadnjih letih? Torej, kakšen je napredek pri identifikaciji in zanima me tudi, koliko del pride v Evropsko unijo, ne da bi jih uh, identificirali. Hvala lepa, uh, kolegica Svedrova. Najlepša hvala. Tudi sama bi se rada zahvalila strokovnjakom, ki so prišli danes v naš eh, odbor, da predstavijo svoje ekspertize in uh, svoje poznavanje različnih področji. Mislim, da opravljate resnično dobro delo na vaših področjih. Imam pa naslednje vprašanje za gospoda Fabricija Panoneja in sicer boj proti nezakoniti trgovini s predmeti kulturne dediščine. To je vedno zelo specifičen boj, zelo težak boj. Mislim, da je vaše delo zato posebno. Imamo register, register ukradenih del. Zanima pa me, če obstajajo tudi primeri predmetov, ki jih na to črtamo seznama. Vem, da ta register uporabljamo zato, da najdemo imetnike predmetov kulturne diščine. Poskušamo torej najti tiste, v eh, katerih eh, rokah so ti predmetni, zanima me, če imate kakšne številke v zvezi s tem. če imate podatke o tem, koliko eh, predmetov na to črtamo iz registra. Ne vem, če ste me razumeli. Nisem prepričana. Oui? Eh, per, per comodità rispondo in italiano. Allora, la prima, la prima domanda. Odgovarjal bom v italijanščini. Gospod Panone. Ne govorimo o tisočih iz 20 držav, tukaj govorimo o 12 milijonih eh, predmetov, ki, s katerimi se trguje. To so ukradeni predmeti, ki imajo certifikat in ki so registrirani v različnih eh, državah. Tukaj pa so še tisti, ki so jih izkopali nezakonito, potem so tu še predmeti, ki so v muzejih ali pa v skladiščih muzejev, ampak niso eh, eh, eh, certificirani. Tukaj so predmeti iz nezakonitih izkopavanj, ki niso registrirani ali pa ki so bili ukradeni. Poleg tega se moramo zavedati, za kakšno uh, raznolikost tukaj gre. E, e, tukaj niso samo kipi in slike, tukaj so še rokopisi, posamične strani iz rokopisov, ki so bili ukradeni iz knjižnic in so se potem začeli prodajati. In kraja velja šele od takrat, ko se predmet najde. In sedaj sem hkrati odgovoril tudi na drugo vprašanje. Če poskušamo ugotoviti oziroma kvantificirati število in pa um, kvoto uspeha pri iskanju teh predmetov, je to zelo težko, kajti ne vemo, koliko predmetov je bilo ukradenih. Na konferencah poskušam vedno znova upozoriti na sledeče. Kriminalistično-policijsko uh, preiskovanje je enako v vseh sektorjih. Na ekranu še vedno vidite eh, prosojnico. Torej, naloga policije je ta, da odkriva zločin, da poišče predmete, da dobi in podatke od zločincev in da jih potem eh, pripelje pred sodišče, kjer jih potem obsodijo pri kulturnih dobrinah pa je to nekoliko eh, bolj zapleteno, kajti pogosto so to zakoniti predmeti. Trgovanje s artefakti je v principu zakonito, nezakonito je, da trgujete s predmeti, ki imajo nezakonito poreklo. In nezakonito poreklo je težko dokazati. Sam sem v vrtah karabinjerov, poslali so me v Interpol. Težko je uporabljati uh, direktivo, ki velja za to področje. Če želite, da se vrne uh, predmet, potem je treba natančno določiti datum in pri nezakonito uh, izkopanih predmetih je to nemogoče. včasih uh, s postopkom sploh ni mogoče nadaljevati. Sedaj imamo novo direktivo in sedaj bo uh, zadeva enostavnejša, kot upam. In to se nanaša tudi na uporabo konvencij. Če država, če je država podpisala konvencijo iz leta 1970. Ampak če te konvencije ni prenesla v svoje pravo in če ni ustvarila eh, potrebne službe v okviru policije ali pa ministerstva, torej da bi se ta enota ukvarjala eh, s odkrivanjem nezakonito pridobljenih eh, umetnin, potem seveda ta še tako učinkovita konvencija ne bo obrodila sadov. Kako je torej s sodelovanjem? Seveda imamo sodelovanje med policijskimi organi, ampak vse skupaj ima meje. Policija lahko sodeluje na podlagi zakonov. Torej, kar se tiče nezakonitega trgovanja za umetninami, imamo velike težave pri policiji. Namreč, da je nacionalna zakonodaja izredno raznolika imamo na primer zločin proti kulturni dediščini, ampak v enih državah članicah to velja, v drugih pa ne. Zato je sodelovanje pravosodnih in policijskih organov takšno, da je brezplodno. Potem pa so še drugi instrumenti. Predsedujoča je govornika prekinila. Gospod Plonš, pet minut. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica, na kratko ne moremo vam dati podatkov o tem, koliko predmetov in eh, za kakšno vrednost gre. Gre za nezakonito trgovino, gre za več deset tisoč predmetov, ko si pogledamo naprimer eh, satelitske podobe iz Palmirja in drugih eh, mest, lahko vidimo, da gre za številne predmete, nekateri so vredni nekaj deset evrov, drugi so precej draži in so že del zasebnih zbirk. Brez doma gre za trgovino v višini več milijonov evrov, ne moremo pa vam dati bolj natačnih številk. Obstajajo dobri ukrepi, obstaja tudi, eh, obstajajo tudi primeri vračanja, sodelujemo eh, s turško policijo, z libanonsko policijo. Zbranih je bilo že več eh, kot 6000 predmetov v zadnjih štirih letih. Eh, iz Libanona in Turčije v sodelovanju z njihovo policijo in te predmete smo lahko na to eh, vrnili tudi v sodelovanju z našimi partnerji iz muzeji, muzeji iz eh, Sirije. Seveda so meje izjemno dolge in težko jih je vedno nadzirati. Kar se tiče izvora, se o tem pogovarjamo že v leta 1988. Eh, naprej na prošnjo Grčije. Gre za delovanje eh, z odborom, eh, ki v UNESCO ta dosje vodi, pri tem so deluje generalna direktorica in pa tudi gospod Sibej iz Malija. sodelujemo tudi z Združenim kraljestvom, ki zaenkrat še ni sprejelo uporabe tega mehanizma. Ni UNESCO tisti, ki odloča, ampak so to drugi. Zaenkrat je vse v rokah Združenega kraljestva, ki eh, noče uporabljati tega orodja. Diamo una mano perché si trovi una soluzione, eh, visto che si parla di accordo, magari inseriamo qualche altra cosa. Nel... No, da, tocca gripaccia, sporazon. dimension euh, la co Na kratko, marsikaj smo že slišali, sodelovanje je bistvenega pomena. Evropska unija eh, v veliki meri sodeluje z UNESCO in mislim, da moramo še naprej delati na tem sodelovanju v tej smeri. Ne smemo pozabiti na vlogo carinikov in eh, carin. Ti so ključ do uspeha. Ko nek predmet prečka eh, mejo, ga lahko cariniki ustavijo. Imeli smo primere, eh, ki so primer dobre prakse, cariniki se lahko hitro eh, odzovejo na eh, takšne dogodke. Kot je dejal Edward Plonš, gre za precej občutljive teme. Danes imamo namreč eh, mednarodna besedila, ki jih uporabljamo za boj proti plenjenju in eh, za boj proti nezakoniti trgovini. Eh, marsikaj je bilo spreto dolgo, dolgo časa v preteklosti, dolgo, dolgo časa nazaj, tako da moramo najti najboljšo rešitev za sodelovanje z UNESCO. In uh, le skupaj bomo prišli do prave ustvarjalne rešitve. Hvala lepa. Zahvaljujem se strokovnjakom. Mislim, da je bila to izredno zanimiva razprava. Slišali smo številne predloge, ki jih lahko gotovo podpremo. Čisto, čisto na kratko bi vam rada pokazala video sporočilo gospoda Mamuna Abdulkarima, generalnega direktorja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 No, eh, to je res posilo velik vtis, kar je povedal gospod Abdul Karim. Leta 2014 je bil gospod odlikovan za zaščito kulturne dediščine. Predstavil je različne vidike, vedno znova je pozival mednarodno skupnost eh, naj pomaga. Gospod Abdul Karim pravi, da potrebujemo uh, ozaveščanje o tem, da vsi spadamo skupaj. Uh, komisija in svet se morata zauzeti za to. Eh, prevzeti moramo odgovornost in podati moramo konkretne odgovore in sicer v skladu s tem, kar je bilo danes povedano. Rada bi se vam še enkrat zahvalila. Eh, tudi Evropska komisija bi rada nekaj dodala. Katrin Manjon ali pa Lena Garkova. Ne vem, eh, katera bi rada kaj dodala. Vem, da se komisija ukvarja z uvozom kajti nimamo ustrezne direktive. Podpreti je treba eh, številne projekte skupaj za UNESCO in drugimi organizacijami. Sedaj me zanima, ali se že kaj pripravlja in ali lahko pričakujemo sporočilo o kulturni diplomaciji. Ali je na mizi kaj konkretnega? Hvala lepa. Kosta, bonjour. Najlepša hvala, gospa Kosta. Lep pozdrav sem. Najprej bi se vam rada zahvalila, gospa Kosta, za vas eh, angažma za to temo eh, vprašanje uničevanja kulturne dediščine in nezakonita trgovina. Hvala vsem eh, članom in članicam tega odbora in hvala celotnemu parlamentu za sprejem resolucije, o kateri je bilo govora. Gre za pomembno vprašanje. Uh, vprašanje unečevanja kulturne dediščine, to je zločin. Kot smo slišali, je to tudi zločin zoper človeštvo, je tudi način financiranja terorizma. In zaradi vseh teh razlogov moramo ukrepati. Ukrepati moramo celovito. Enostranskega odgovora preprosto ni. Ukrepati mora na področju eh, sodstva, policije, carine, kulture, pa tudi razvoja. Eh, sodelovati moramo s tretjimi drži, državami, sodelovati moramo na diplomatski ravni, eh, na ravni relacij med posameznimi državami. Pri tem morajo sodelovati različni akteri, med drugim tudi komisija. Kaj počnemo? Kot veste, smo sprejeli, Evropska unija je sprejela uredbo o sankcijah, ki prepoveduje različna eh, predmete kulturne dediščine, ki prihajajo iz Sirije in Iraka, pa tudi iz drugih držav. Boj proti nezakoniti trgovini je del boja proti organiziranemu kriminalu. Evropska unija eh, pri tem pomaga Interpolu. Kakšne konkretne ukrepe financiramo? Financiramo vzpostavitev mednarodnega Eh, obzervatorija mednarodne opazovalnice za nezakonito trgovino s predmeti kulturne dediščine. Gospod Plonš pa tudi drugi so danes izpostavili projekt, ki ga prav tako financiramo in sicer v višini 2,5 milijona evrov v Siriji. Gre za eh, nujne ukrepe za zaščito kulturne dediščine. To je projekt, ki ga izvaja UNESCO v sodelovanju z različnimi partnerji, tudi IKROM-om slišali smo, v kateri fazi je ta projekt. Toliko o tem. Eh, omenim pa lahko še eno študijo, ki jo je komisija izvedla leta 2011 in sicer na temo nezakonite trgovine z predmeti kulturne dediščine. S tem smo eh, dali podlago za sklepe sveta, o, eh, sveta za pravosodje in notranje zadeve. Govorili smo o konvenciji UNESCO in konvenciji UNIDROJA um, pa tudi o nekaterih drugih ukrepih, ki jih moramo sprejeti. Kaj je treba še storiti in kaj nas čaka v prihodnosti? Izpostaviti treba uh, Evropsko agendo za varnost, ki je bila pred kratkim sprejeta. Komisija v okviru te agende govori o financiranju terorizma in o trgovini s predmeti kulturne dediščine. Imamo tudi novo študijo o nezakoniti trgovini, pri tem se osredotočamo na uh, uvoz predmetov kulturne dediščine v Evropsko unijo. Države članice so prosile za izvajanje te uh, študije v uh, sklopu programa 2015-2018. Želimo eh, izpostaviti trenutno pravno situacijo, Eh, izpostaviti težave pri izvajanju in si pogledati, kaj lahko naredimo na evropski ravni. Pripraviti želimo torej eh, nabor morebitnih ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli v prihodnosti. Zaenkrat eh, je vse skupaj še v precej zgodni fazi. Sodelujemo z UNESCO, danes do polna smo naprimer imeli srečanje, tam je bil gospod Plonš, pa tudi drugi predstavniki UNESCO. Skupaj poskušamo Eh, poglobiti naše sodelovanje. Kot sem dejala, potrebujemo eh, odgovor na več ravneh, potrebujemo celovito strategijo za problematiko uničevanja kulturne dediščine in nezakonite trgovine s, kultur, s kulturno dediščino. Toliko, gospa predsednica. Hvala lepa zato za te zelo pomembne informacije. Seveda bo potekalo eh, tesno sodelovanje s parlamentom in našim odborom. Nekatere stvari ste omenili, te je treba še naprej poglabljati in v našem odboru bomo to gotovo storili. Podpiramo pa Evropsko komisijo, zlasti kar se tiče vračanja in pa kar se tiče tega, da bi morali vse skupaj oblikovati bolj sistematično. To je dejal gospod Renault. Eh, izvajanje eh, direktive o vračanju, to se mi zdi zelo pomembno, zlasti v luči tega, kar smo slišali sedaj. strani odvetnika Mednarodnega kazenskega sodišča če imamo zločin proti človeštvu, potem je to zločin, ki ga je treba preganjati. In potem smo slišali tudi sporno vprašanje vojaškega posredovanja, dejano je bilo, da bi lahko obstali tudi drugačni ukrepi. Evropa podpira ukrepe drugih na kraju samem tudi tukaj je treba vključiti vidik eh, kulturnih dobrin pri teh eh, eh, podpornih ukrepih. Mislim, da je postalo jasno, da potrebujemo napredek pri programu psihe. Baza podatkov mora dobiti kar najširšo podlago, to baza podatkov je treba razširiti in jo na široko uporabljati. In kaj je dejal gospod Plonš? Treba je ukrepiti kazensko zakonodajo. Nekatere stvari pa je potrebno še ratificirati. Videti je, da je pred nami še veliko dela. Ukrepati moramo učinkoviteje. Mislim pa, da bomo morali o teh temah razpravljati še na drugih mestih. Tudi moja država si zastavila določena vprašanja. Naprimer, kakšno vlogo bi imele modre čelade? Eh, modre čelade bi morale dobiti nalogo, da zaščitijo dobri, kulturne dobrine. Mislim, da bi bilo to mogoče. Kulturni genocid pa je, če sem pravilno razumela, tudi predviden v mednarodnem pravu. Za konec bi rada spregovorila še o eni stvari, ki ne zadeva samo moje države, ampak tudi druge. Mednarodna in evropska razprava se tem seveda ne bo zaključe, zaključena. Eh, ministri za kulturo se bodo sestali 31.8. Irena Bokova bo tudi tam uh, uh, prisotna, tudi predstavnik luksemburškega uh, predsedstva. Vsi, ki vas ta tema zanima, uh, lahko uh, to obiščete. Ko bom prejela uradni program, vam ga bom posredovala. To je zelo pomembna tema ki je prežeta z našo nemočjo in zato je pomembno senzibilizirati vse države, tudi tiste, ki konvencije še niso ratificirali. To bo gotovo pomemben prispevek in to kaže, da smo bili zelo dejavni tudi e, od preteklega marca. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom za njihove predstavitve upam, da boste še naprej pozorni na naše delo. Sedaj bomo nakratko prekinili sestanek, pod tem pa bomo nadaljevali. Seja odbora je s tem zaključena, kasneje se.